veš, kateri jezik govori posamezni predsedujoči. Ampak čisto resno, vsebinsko gledano pa je pomembno, da bi glasovali o manj besedilih in o bolj drnatih besedilih. Hvala. Dobro, torej, kot prvo, če bi bil pristranski in če sem bil pristranski, prosim, da mi napišete, kaj konkretno imate v mislih in vsekakor sem pripravljen se z vami pogovoriti o tej svoje pristranskosti. Sem pa nekoliko alergično reagiral, ker je bilo rečeno, da je to sramotno, da je to popoln nesmisel. Eh, in to je ton, ki se meni osebno zdi neparlamentarn in eh, moram reči, da tega tudi ne jemljem kot nekaj spremljivega. Poleg tega naj tudi povem, da smo ja, v preteklosti res imeli več časa za razprave in tudi za glasovanja, kajti zasedali smo tudi ob petkih do povdne. To je bilo bolj učinkovito, bolje uh, je bilo uh, možno organizirati delo. Um, ampak po, drugih, po, po drugi strani se pa številni pritožujejo, da so preveč časa tu v Strasburu. Prav tako v Bruslju manj glasujemo kot tu v Strasburu. Predlagam pa, da na tej točki zaključimo s to razpravo in da damo priložnost tudi kolegom, da obrazložijo svoja glasovanja. Najprej torej glas, obrazložitev glasov glede